proti ekvesi in etont. Najprej prvo poročilo, poročilo Parvanova in Jimenez Peseri Barjo. Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznjivih dejanj. Gospod Rode. Kiljaro, dekite to logo. Čafri. I'll, med den øh, I'll give, fri bevægelighed, naturligvis også den teknologiske udvikling, så er kriminalitet... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kazniva dejanja so vedno bolj čezmejna. Ni več meja za kriminalce in zato tudi ne sme biti meja za policijo, organe pregona, da bi zaščitili žrtve. Če ste žrtev kaznivega dejanja, morate seveda imeti spolnjene temeljne pravice, ne glede na to, kje ste v Evropi. Imeti morate pravico do informacij, tolmačenja in tudi nekaj zaščite. Nekaj tega že imamo, vendar pa sedaj gremo v smeri bolj varne Evrope za državljane in potrebujemo vedno boljše policijsko sodelovanje kot posledica tega. Hvala lepa. Gospa Zaniki. Grazie, pres... Hvala lepa, predsedujoči. Prepogosto so žrtve kaznjivih dejanj v Evropski uniji na slabem. Pogosto ne zaupajo institucijam in sploh ne uveljavljajo svojih pravic. Tukaj želimo to izboljšati, želimo olajšati dostop do pravosodnega sistema v vseh državah EU, čeprav posebno pa gledamo na žrtve, ki so najbolj izpostavljene, ki bi se jih lahko ustrahovalo med kazenskim postopkom. Potrebno je priznati status žrtve. Tukaj ne gre samo za prizadetost po zločinu, gre tudi za njihove družinske člane in znance, ki bi lahko bili prizadeti. No, just say I don't see. Ε, δεν βλέπω την συνάδελφο κυρία Ματσόνη. Στην... Господин Ματσόνη, ναι, видим. Τακό, да прехаемо на наследника. Господ Росси. Grazie, Presidenti, colleghi. Hvala lepa, gospod predsedoči, spoštovane kolegice in kolegi. To poročilo je zelo dobro. Pred nekaj leti sem bil svetnik v Piemontu in sem se zauzemal za podoben zakon. Šlo je tudi za priznavanje storitev eh, žrtvam kaznivih dejanj. Na evropski ravni smo sedaj prepoznali potrebo po pomoči žrtvam kaznivih dejanj. Po kaznivem dejanju, če potrebujejo psihološko pomoč, pa tudi med, tako da bodo potem spet lahko normalno zaživeli vse žrtve kaznjivih dejanj morajo biti obravnavane na enak način. Potrebno jih je zaščititi pred storilci kaznjivih dejanj in morajo imeti dostop do sodne poti. To velja še prav posebno za žrtve hudih kaznjivih dejanj. Hvala lepa. Gospa Koraca Bild. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo sem vesela, da smo sprejeli direktivo o pomoči žrtvam kaznjivih dejanj. Podpiram e poročal, ko je les eh, Jimenez Beseril, tisti, ki trpijo zaradi domačega nasilja, ne dožne žrtve terorizma in žrtve vseh kaznjivih dejanj, bodo sedaj imeli enake pravice, ne glede na državo članico, kjer se je kaznivo dejanje zgodilo in ne glede na nacionalnost imamo jasne skupne standarde, da zagotovimo, da bomo vse žrtve obravnavali dostojanstveno, spoštovanjem in brez diskriminacije po EU. Še prav posebno pozdravljam to, da smo omenili ljudi s posebnimi potrebami in otroke. Naredili bomo specifično oceno njihove ranljivosti, da ne bomo imeli žrtve prvega in drugega razreda. V Stokholmu smo se dogovorili, da bomo imeli Evropo, skupnosti pravic za vse državljane. To je znaten korak v to smer. Veselim se, da bom s kolegi nadaljevala to pot tudi v prihodnjem. Hvala lepa. Gospod Mitro Repo je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prost pretok oseb je temeljna pravica ki jo imajo vsi državljani Evropske unije. To pomeni, da lahko ti državljani potujejo po EU, si poiščejo delovno mesto, se izobražujejo ali si zagotovijo boljši standard življenja. Prost pretok oseb je eden glavnih dosežkov in enake možnosti in enako obravnavo moramo zagotoviti vsem državljanom EU. Enaka obravnava pomeni, da bi državljani Evropske unije morali imeti enake pravice, podporo in zaščito, če postanejo žrtve kaznjivih dejanj ne gre samo za minimalne zahteve. Tukaj govorimo o tem, da so žrtve enako vredne povsod, kar se zaščite tiče. To bo vodilo k več zaupanja našim, naših državljanov. V vseh državah članicah bo zaupanja vedno več, zato podpiram direktivo komisije glede minimalnih standardov za žrtve pravic. Hvala lepa, gospod Repo. Sedaj pa Jozef Weidenholzer. Hvala lepa. Trenutna politična situacija je taka, da so ljudje precej skeptični, kar se tiče pristojnosti na ravni Evropske unije. Direktiva o minimalnih standardih na področju pravic podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj je dokaz za to, da takšne odločitve ne ustrezajo vedno realnosti. Kaže na to, koliko kompetenc je tukaj vsebovano. Najprej bomo imeli enake pravice za to skupino ljudi in enako raven podpore. To je velik korak za Evropo in še prav posebno za prizadete. Prav tako pa je to zelo pomembno za žrtve kaznjivih dejanj. Gre za ljudi, ki so veliko krat zašli v te razmere brez, da bi, ne da bi bili krivi. In zelo pomembno je, da bo prihajalo do sodelovanja prek meja, da bomo imeli enotne pogoje in da jih ne bomo postili samih. To je zelo dober dan za Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa Kostelo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Grozotna izkušnja je lahko, če ste žrtev kaznjivih dejanj in potem, ko je potrebno se skupaj prijaviti in se ukvarjati z organi pregona, je to lahko tudi še bolj traumatično. To je še teže, če se zgodi v tujini. Zato podpiram to direktivo, ki uveljavlja minimalne standarde in zaščito za pravice žrtev. Žrtve bodo imele pravico do jezikovne podpore in pomembno je, da bodo imeli tudi brezplačne podporne službe, ki bodo zaupne narave. Potrebno je upoštevati vse storitve, službe, potrebno je upoštevati tudi spolno orientiranost in tako dalje. Direktiva bo pomagala žrtvam kaznjivih dejanj, da bodo bolj varni ne samo v svoji državi, temveč posod po EU. Zelo pomembno pa je, da bo ta direktiva tudi pomagala vsem organom pregavna v EU, da bodo lažje se ukvarjali s kaznjivimi dejanji. Hvala lepa. Hvala, gospa Kostelo. Gospa Jana Kudakis. To poročilo bo zagotovilo, da državljani, ki bodo žrtve kaznjivih dejanj in ki potujejo po drugih državah članicah, bodo dobili tudi ustrezno podporo in pomoč. Na ta način žrtve dobijo dostop do pomoči, pa tudi do praktične podpore. V preteklosti so bile žrtve soočene z težavami, tudi kar se tiče očkodnina, ali so bile posem brez pomoči, zdaj pa ti minimalni standardi omogočajo, da bodo žrtve dobile pomoč in da bo dejansko prišle eh, do eh, sredstev za eh, uveljavljanje svojih pravic. Tu imamo zdaj dober, uravnotežen pristop. Eh, za zadeve, ki prizadevajo toliko ljudi po različnih državah članicah. Hvala, gospa Jana Kodakis. Sledi gospod Tenok. Gospod predsednik, posem se strinjam s tem, da uvedemo enotne standarde za zaščito žrtev kaznjivih dejanj. Recimo, če govorimo o zapisniku policijskega dela v vašem jeziku, se na ta način eh, ustrezno eh, varovane pravice, pomembno je to tudi za državljanske člane. Zdaj imajo pravico tudi državljanski člani, eh, da spregovorijo na sodišču. In eh, kar mi je posebej všeč, so pravice otrok, minimalni standardi na tem področju za otroke kot žrtve. Eh, je zdaj torej tu možnost eh, tudi intervjuja prek eh, videokonference. Vemo, kaj se je zgodilo pred nekaj dnevi v francoskih Alpah in upam, da bodo tudi ti ljudje že deležni podobnih ukrepov. Hvala, gospod Tenok. Gospa Gerling sledi. Mislim, da morajo žrtve imeti neke minimalne standarde na voljo, zato da ne bo diskriminacije po državah eh, po Evropski uniji in stokholmski program govori o tem, da potrebujemo bolj celovit eh, pristop k žrtvam kaznjih dejanj. Tu imamo svežen ukrepov, ki bo izboljšal zakonodajo na tem področju. Žrtve imajo, zdaj dejansko, bodo imele dejansko neke praktične koristi. Z veseljem sem podprla. Uh, otroški svežen v tej zakonodaji, eh, to, kar je eh, prispeval kolega Kirkhop. Hkrati pa so tu nekatere pomembne pravice žrtev kaznjivih dejanj, ki bodo v tej direktivi. Sem pa res razočarana glede tega, kar smo slišali danes zjutraj od številnih kolegov, da smo namreč v položaju, ko moramo uh, usiljevati panevropsko direktivo na tem področju. Zagotovo bi države članice že lahko zagotovile te temelje, uh, eh, svobošnje temelje pravice, brez našega opletanja. Hvala, gospa Görling. Gospa Makove, izvolite. You, Hvala, predsedujoči. Glasovala sem za ta predlog, ker bo okrepil in dodal vsebino pravicam žrtev kaznih dejanj v Evropski uniji. In bo izboljšal tudi njihovo zaščito. Končno smo postavili, postavljamo neke medna, eh, minimalne standarde za žrtve kaznjivih dejanj, ne glede na njihovo nacionalnost in ne glede na kraj, na katerem se je zgodil zločin oziroma kaznivo dejanje. Prvič, zdaj to pomeni enotno tudi definicijo žrtev, ki bo veljavna v vseh državah članicah in to opredelitev smo zdaj razširili uh, uh, tudi glede na bližno družino, bližne sorodnike. Na ta način bodo lahko ljudje zaščiteni enako po vseh državah članicah in tu pozivam države članice, da uh, uveljavijo boljše sodelovanje, boljšo koordinacijo, ravno zato, da resnično zagotovimo ustrezno podporo žrtvam kaznjivih dejanj. Hvala lepa. Makovej. Hvala, gospa Makovej sledi gospod Nikolson. Hvala predsedojoči. Naj eh, povem, da sem vesel sprejetja te direktive v zvezi z žrtvami kaznjivih dejanj. Mislim, da gre za zelo pomembno delo. Hvala poročevalkama za njuno delo. Veste, da eh, na Severnem Irskem, odkud prihajam, da smo imeli desetletja terorističnega nasilja, in to je zelo vplivalo na družine in seveda na žrtve in upamo, da je to zdaj res za nami, a vendar tega ne smemo nikoli pozabiti in nikoli ne smemo pozabiti, kakšne učinke je to imelo na številne ljudi. Vesel sem, da to poročilo govori tudi o žrtvah terorističnih dejanj, da tudi priznava eh, upravičenost njihovih družinskih članov do podpore in eh, upam, da bodo države eh, v teh treh letih, ki jih imajo na voljo, eh, stvari izpeljale kot, je, izpeljale, kot je treba. Posebej bi tu pozval Veliko Britanijo, da to naredi čim hitreje. Namreč tu imamo zdaj res končno evropsko opredelitev žrtve, eh, dosti boljšo, kot smo jo mi kdajkoli imeli na Severnem Irskem. Pomenem, Hvala, gospod Nikolson. Sledi gospa Antonescu. Dole, rolul și nevoile. Hvala, predsedujoči. Ko govorimo o žrtvah kaznivih dejanj, eh, njihove pravice do sedaj niso bile ustrezno zagotavljane v državah članicah, pogosto žrtve niso bile obravnavane z ustreznim dostojanstvom in spoštovanjem in niso bile ustrezno podprte in niso imeli dejanskega dostopa do roke pravice. Nespremljivo je, da Eh, je raven eh, pomoči in podpore različna po državah članicah eh, in medsebojno priznavanje bo zdaj lahko seveda delovalo le, če se bomo spoštovali na obeh straneh. Vse akterje, vsem akterjem je treba omogočiti, da bodo imeli enak dostop do istih pravic in seveda je treba te minimalne standarde dejansko izvajati na enak način vse posod. Verjamem, da bo zdaj eh, položaj žrtev po celotni uniji izboljšan in eh, upam, da bodo res imeli vsi iste pravice in iste standarde po vseh državah članicah. Hvala. Gospod Hanan. Če imamo uh, skupino zločincev, Eh, je treba upoštevati, torej kako, bomo, eh, kako jih bomo obravnavali, eh, medtem ko je pa seveda to zelo drugače, ko imamo neke tatove v velikih bankah oziroma bankirje. Velike razlike so torej med obravnavo individualnih posameznikov, ki delajo neke stvari, in pa ljudi, ki institucionalno kršijo zakone in treba je torej upoštevati, da morajo biti pre, pripravljani pred roko pravice vsi, zdaj pa na evropski uh, uh, uh, ravni uh, marsikdaj marsikdo pobegne roki pravice. Naj vam zagotovim, da obstajajo alternative, obstajajo možnosti, da peljete stvari na svojem področju, kot se spodobi. To pa pravzaprav ni bilo ravno o tem poročilu, gospod Hanan. No, kakorkoli. Sledi gospod Kamal. Hvala, gospod podpredsednik pravice žrtev kaznjivih dejanj so res nekaj, pri čemer smo soglasni v tej hiši, vsi smo sočutni do teh ljudi, še posebej, kar se tiče ukrepov, ki so zdaj predlagani in upoštevajo eh, to, da mora biti pravice posod enake. Hkrati pa mislim, da je treba povedati še nekaj v opozorilo. Eh, ni se težko harmonizirati glede stvari, o katerih se strinjamo. Sem nam je do tega, da se ustrezno obravnava žrtve kaznjivih dejanj, še posebej otroke seveda. Hkrati pa moramo biti pazljivi, da ni to morda neke začetek neke eh, eh, neustrezne poti. Namreč, da ne bomo prišli do tega, Eh, da se bodo krnile pravice držav članic na teh področjih. Hvala lepa, gospod Kamal. Naslednje poročilo je poročilo Galager, ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova. Razlaga glasov v zvezi s tem poročilom. Prvi je gospod Jakolino. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, ta svežen, ki smo ga danes sprejeli, kaže na zavezanost Evropskega parlamenta, da resnično prispeva k podpori panok oziroma ribištva, ki ima težave. Glasoval sem za kajti mislim, da je bistveno, da regionaliziramo stvari, da ustrezno porazdelimo svoje dejavnosti in da eh, bolj eh, ciljamo individualna področja, da eh, torej zagotovimo, da bodo naše flote modernizirane, da stvari ustrezno uredimo po regijah. Hkrati moramo zagotoviti tudi, da bo bolj učinkovita celotna panoga, da, bodo, da bo upoštevano okolje, da bo upoštevana trajnost in da bomo hkrati zagotovili ekonomsko vzdržnost. Moramo iti po tej poti naprej. Hvala gospod Jakolino, sledi gospod Tano. Povsem se strinjam z ukrepi proti državam, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova to je tudi skladno z politiko moje stranke na področju trajnostnega razvoja in okolja. Eh, ozadje tega predloga je, so tudi stvari, ki se dogajajo v, na tem področju v zadnjih letih, eh, hkrati pa eh, tukaj zdaj redefiniramo staleže pod novimi, novo novim dežnikom ukrepov. Kar se tiče eh, teh ukrepov, ki so zdaj tukaj predvideni, se posem strinjam z obvezo, da je treba upoštevati eh, socialni, gospodarski, okoljski vpliv, zato da bo, do, da bo tu resnično prišlo do ustreznih, eh, uravnoteženih ukrepov skladno z drugimi obveznostmi na ravni Evropske unije. Hvala, gospod Tenok. Sledi gospa Görling. Hvala, predsedujoči. V trenutku, ko imamo pred sabo reformo SKP in spodbujamo svoje eh, ribiče, da bodo trajnostno naravnani, seveda potrebujemo tudi ustrezne ukrepe pri uvozu ribiških proizvodov. To, sem, eh, to, to poročilo sem podprla, kajti eh, je naperjeno proti res državam, proti, eh, ki, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova. Pomembne so tu kvantitativne omejitve uvoza, bi pa se dotaknila ene zadeve. Zakaj sem to poročilo z veseljem podprla? gre namreč za čas, ko smo eh, od komisije zahtevali, da bolj upošteva eh, voljo parlamenta. Komisija mora zagotoviti, da bo našla načine, da bomo tudi sami skladni z mednarodnimi obveznostmi, ki jih imamo. Poročevalec je res opravil izjemno delo, zato zasluži vse spoštovanje. Hvala, gospa Görling sledi gospod Jim Higgins. Hvala, predsedujoči. Glasoval sem za, zelo podpiram to poročilo, namreč zagotovo moramo zagotoviti sodelovanje med državami članicami in EU, da bomo prišli do resnično trajnostnih načinov ribolova, da bodo staleži ohranjeni. Sankcije morajo biti tudi Eh, primerne in možne za neevropske eh, države, ki eh, posegajo na to področje. Sodelovati moramo v dobri veri, sicer pa morajo biti na voljo strezni ukrepi. V parlamentu smo že večkrat povedali, da moramo poslati jasno sporočilo komisiji, namreč, da ne bomo več sodelovali z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova. Sicer bodo samo naši ribiči to počeli, to pa vpliva na staleže, na ribe, na proizvodnjo. Namreč tisti, ki omogočajo takšne načine, jih je treba uh, onemogočiti. Hvala lepa, gospod Sedoči. Eh, Sedaj pa kolega Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda se zdi na prvi pogled logično in razumno, da vzamemo iz mori samo to, kar lahko. Vemo pa, da človek ni vedno razumen, še prav posebno takrat, ko lahko prenašamo odgovornost in jo oddamo drugemu. Zato je izrednega pomena, da prvič se dogovorimo o prelovu, o zaščiti naših staležev v morjih in drugič, zato da bo to delovalo, da se ukvarjamo s tistimi državami, ki iz kakršnih koli že razlogov ravnajo drugače in se ne držijo teh pravil. Zato sem izredno hvaležen poročevalcu za to poročilo. Seveda sem ga podprl, sedaj pa mora komisija pripraviti ustrezne ukrepe, da bomo lahko se pogajali z državami, ki to kršijo in jim lahko nakazali, da je trajnostni ribolov izrednega pomena. Ne gre za nas, ne gre za ribe, gre za naslednje generacije in za naše okolje. Hvala lepa, kolega Jar. Eh, Sledi gospa Basesku. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo, kaj mislim, da so, na, mislim, da so napori Evropske unije na tem področju nekaj, kar moramo podpreti, tako kot eh, mislim, da to do sedaj ni bilo ustrezno koordinirano. Hkrati moramo, Evropska unija mora spodbujati tretje države, da bodo sledile temu primeru kar se tiče trajnostnega ribolova. Govorimo o nekaterih staležih rib, za katere lahko eh, pride do hudega, eh, hudih vplivov na globalni ravni. Tu so lahko nekatere dolgoročne uh, učinki na uh, morsko bioraznovrstnost. Tisti, ki preveč izkoriščajo to vrstne staleže, morajo razumeti, da jih eh, Evropska unija spodbuja k boljšemu delovanju. Seveda pa je te ukrepe treba oceniti stališča učinkov na gospodarstvo, na socialne zadeve in na okolje. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Stevensona o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Gospod Tenok. Glasoval sem za to poročilo v zvezi z skupno ureditvijo trgov. Prva pozitivna sprememba je, da tukaj bomo spodbudili proizvajalce, da se ustrezno vedejo. zdaj govorimo tudi o spodbujanju delovnih zaposlovanja na tem področju, zato da bodo lahko tudi mladi prišli v to panogo. Drugi problem je, da eh, je treba zagotoviti ustrezen življenski standard vsem, ki so eh, dejavni na tem področju. Hkrati pa je treba tu upoštevati tudi potrošnike ravno stališča eh, eko, le, eh, eko oznak po celotni Evropski uniji. Sledi gospod Murphy. Gwine, on Bonek on CMO Glasoval sem proti, kaj ti v 70-ih letih Smo že govorili o tem, da je treba zagotoviti pravičen dohodek vsem ribičem, vendar pa do tega nismo prišli. Zdaj govorimo samo o zmanjševanju ulova uh, uh, in tako naprej. Tu imamo nek neoliberalni projekt pred sabo, ki vodi samo k privatizaciji nacionalnih virov, kar pomeni, da bodo majhni in srednje veliki ribiči še bolj, še bolj na slabšem, kajti velike flote zdaj prevzemajo pobudo, imajo več moči, kljub temu, da smo zahtevali, da naj bi več malih in srednje velikih ribičev oziroma ribičkih podjetij delovalo na tem področju. z demokratičnim pristopom bi lahko eh, zagotovili bolj uravnotežene pristope, bolj uravnovešeno politiko eh, pri teh tako pomembnih virih. Hvala. Sledi gospod Garling, izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala, predsedujoči. Gre za prvega od komisijnih predlogov na tem področju. Z njim želimo spodbuditi trg k bolj trajnostnemu. Uh, ravnanju. Seveda moramo spodbujati trajnostno ribištvo, ampak hkrati moramo tudi spodbujati ribiče in njim zagotoviti nekatere spodbude. Ne smemo zanikati uloge organizacij na tem področju, seveda potrebujemo tu profitabilnost, vendar pa ne smemo spodbujati prevelikega izlova ko govorimo o prilovu, so eh, stvari, ki jih moramo upoštevati. Z veseljem sem pred nedavnim podprla gospoda Stevensona, je, eh, s katerim se od komisije zahteva eh, eko označevanje po celotni Evropski uniji. Vsekakor upam, da bomo z vsem tem lahko zagotovili, da bo naša prihodna SKP, skupna ribiška politika, dejansko učinkovita. Uh, Hvala, predsedujoči. Z veseljem podpiram to odlično poročilo. Veliko smo se pogovarjali o predlogih sprememb in končno smo prišli do soglasja. Še posebej me veseli vloga, ki je zagotovljena eh, organizacijam proizvajalcev Eh, tudi skupni tržni standardi, ki so zdaj zagotovljeni, so pomembni. Komisija zdaj končno priznava, eh, kako pomembne so cene v, tem, v tej panogi. Eh, tu imamo različne načine konzerviranja rib in vse to je seveda treba upoštevati. Minimalni standardi za potrošniške informacije so prav tako zelo pomembni. Informacije so namreč bistvene za potrošnike, da se lahko odločijo, kako in kaj. In končno, uh, mislim, da so vse te, vsi ti ukrepi potrebni, da bomo bolje razumeli, uh, kako potekajo uh, zadeve na tem področju. Hvala, glasovala sem za to poročilo kaj ti predlog eh, eh, komisije mora omogočati predvidljivost. Kar se tiče skupne organizacije trga, eh, je to zelo pomembna komponenta skupne ribiške politike. Izbor, izbiranje proizvodov na podlagi skupnih jasnih informacij je zelo pomembno za potrošnike in uporaba ekoznačevanja omogoča jasne informacije, kar se tiče eh, trajnosti, eh, ekološke trajnosti teh iz proizvodov. Zato moramo zagotoviti skladnost, doslednost med eh, politikami, skupno politiko in med komercialnimi politikami na tem področju. Proizvodi, ki vstopajo na trg, morajo spoštovati iste standarde komercializacije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 realiteta skupne zunanje varnostne politike je ta, da mora biti vedno podvržen pod nadzorom sveta. Mi namreč ne želimo, da bi oduzeli nacionalno suverenost oziroma suverenost zunanih ministrov. Zaradi tega se je moja skupina vzdržala in ni podprla poročila gospoda Broka. Še posebej zaradi tega, ker. Eh, se v poročilu zahteva večji proračun kljub krizi. Naš služba za zunanje delovanje dobro deluje in to moramo tudi priznati. Mi moramo dokazati, da služba za zunanje zadeve pomeni dodano vrednost tudi pri predstavništvih in zrno kraljestvo in tudi druge države si želijo, da bi nacionalni interesi bili bolje zaščiteni s tem, da porabimo to skupno službo. Tudi v Sudanu je dober primer za to, kjer smo se združili za skupno operacije. Še posebej smo bili zadovoljni z omembo Tajvana in njihovih prizadevanj za mir in stabilnost v regiji. To smo še videli okrepljeno z sporazumom za mir s Kitajsko. S tem bi rešili dolgotrajni spor med Tajvanom, Kitajsko in Japonsko zaradi bližnjih otokov. Prišlo je do eskalacije tren zaradi tega, ker je Kitajska poslala patruljne čovne v odziv na ukrepe japonske vlade. Predsednikov načrt in sporazum si zasluži popolno podporo Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Tanok. Sedaj pa ima besedo gospa Nikola. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Glasovala sem za to poročilo. Gre za letno poročilo. Gre predvsem za to, da potrebujemo skupno vizijo gre za klasično linijo Evropske unije, ni veliko novega v tem poročilu, vseeno pa se mi zdi to poročilo zelo pomembno. Imamo namreč element varnosti evropske politike. In tudi na tem področju je poročevalec omenil nekaj zelo pomembnih vprašanj. Za prihodnost politike je to zelo pomembno, gre pa predvsem za prepoznavnost in eh, moč Evropske unije. Poleg tega je zelo pomembno, da se naše službe potrudijo za to, da bi se izognili konfliktom. Omenila bi rada tudi trgovanje z orožjem. Tudi to področje je zelo pomembno in tukaj moramo storiti še več. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Štadler. Gospod predsedujoči, sam sem zavrnil to poročilo in to bi rad tudi vprašal, zakaj. Zaradi vidika na manjšine in s kolegi bi radi omenili militarizacijo skupne zonanje varnostne politike. Gre za to, da moramo ločiti to delovanje od NATO in zato za našo državo to ni več sprejemljivo. Tudi glede Turčije bi zahtevali po ločeno poglavje, da v Libiji situacija ni dobra in da politika ne uspešna je popolnoma jasno. Tudi politika do Sirije je napačna. Mi seveda doživljamo pritistrani Kitajske in drugih in tu vsi so naši partneri. Kako lahko dosežemo mir v Siriji? Vsi vemo, da imamo upornike, ki govorijo dialekti Saudske Arabije. Tega pa nikjer ne omenimo. Zato ta, to poročilo za me ni spremljivo. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Koferati. Grazie presidente, ho votato a favore della relazione. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glasoval sem za poročilo Broka, vendar pa ne smemo skrinjati, skrivati težav in pa meja evropske zunanje politike. Rad bi podaril element, ki se mi zdi zelo pomemben, to je trgovanje z orožjem. Mi moramo omejiti širitev orožij in tudi postrožiti nadzor nad trgovanjem z orožjem. pravimo nekaj, delamo pa drugo in to moramo popraviti. Potem imamo še en vidik in to je, da so naše omejitve jasne. Preprečevanje konfliktov, to je nujno potrebno. Kaj se je zgodilo v sredozemlju in v arabski pomladi? Tukaj se je izkazalo, da nismo razumeli tega, kar se je dogajalo v tej regiji. Tudi znotraj naše zunanje politike niso mogli preprečiti dramatične situacije za mnogo ljudi. Upam, da bomo v prihodnosti dosti bolj učinkoviti. Hvala lepa, gospod Koperati. Besedo ima gospod Janusz Zemke. Pač, e, po prijemu traktatu v Lizbonje. Najlepša hvala. Po sprejetju Lizbonske pogodbe bi morali okrepiti naše pristojnosti v skupni zunani varnostni politiki, po mojem mnenju pa je bil napredek zelo počasen. Videli smo veliko dobrih namenov, zelo malo pa dejanj na terenu. Pomankanje moči se odraža v aktivnosti milic. Operacije bojnih sil so zelo dobre na papirju, vendar pa v praksi vedno znova ponavljamo naše napake. Zelo malo imamo možnosti za sodelovanje na vojaškem področju. Nujno potrebno je, da skupaj načrtujemo in da skupaj izvajamo vojaške operacije mi bi morali sodelovati na področju vojaških operacij in tudi znotraj vojaške industrije. Zato pozivam komisijo, da sprejme bolj odločilne korake na tem področju. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Adam Bilan. Bardzo, vstrzym- Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem se vzdržal pri tem poročilu. zaradi argumentov, ki govorijo v prid več, večjemu proračunu za skupno zunanje in varnostno politiko. Da ne govorimo o odnosu z Moskvo in o strateški pomembnosti našega odnosa z Rusijo. Tukaj se govori tudi o odnosih s Tajvanom, vendar pa poročilo poziva k temu, da bi okrepili službo za zunanje delovanje. Vidimo, da v tej službi še vedno ni dovolj polskih predstavnikov. Zaradi tega se ne strinjam popolnoma s tem poročilom. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Kozlovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči glasoval sem za to poročilo, zaradi tega, ker se mi zdi zelo dober in strateško pomemben. Sosedska politika in cilji znotraj te politike so pravi način delovanja. Zelo sem zadovoljen z eh, sodelovanjem z našimi vzhodnimi partnericami. Zelo pa sem zaskrbljen zaradi dogodkov na južnem delu našega sosedstva. Vzhodna razsežnost bo še vedno del našega delovanja. Rad bi pozval visoko predstavnico, da zagotovi dodatno financiranje naših misij za opazovanje volitev v Ukrajini. Te delovanja se mi zdijo in te dejavnosti še toliko bolj pomembne. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Andrej Gžip. Najlepša hvala. Kot moji kolege pred menoj, sem tudi sam podprl to poročilo Ilmarja Broka. Z Lizbonsko pogodbo smo dobili nove pristojnosti, vendar pa smo videli vrsto dogodkov in kriznih situacij, vključno z eh, gospodarsko krizo. Vse to pomeni, da se je zanimanje za naše sosedstvo zmanjšalo. Arabske države, naprimer Egipt, sedaj piše novo ustavo. Zato se ne zanimamo, ne zanima nas, kakšna bo ta ustava. Imeli bomo nove volitve v Gruziji, obstaja veliko zamrznenih konfliktov, kot eh, v Gorskem Karabahu. Opažamo pa tudi utrujenost, ko gre za Ukrajino. Mislim, da. Evropski parlament ne bi smel zmanjšati našega zanimanja za sosedsko politiko. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Bašesku. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo pomembno kaj ti reševanje globalnih problem lahko upravimo samo na integriran način. Z Lizbonsko pogodbo smo dobili vrsto instrumentov, s katerimi lahko govorimo z enim samim glasom. Imamo pa veliko pomankljivosti v okviru Evropske skupne zunanje in varnostne politike. Torej, konsolidirati moramo odnose med Komisijo Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropskim parlamentom. Zato, samo tako lahko dobimo sinergijo, ko gre za izvajanje zunanjih aktivnosti. Glede prihodnosti skupne zunanje in varnostne politike bi morali dati prednost sosedski politiki in okrepiti vzhodno razsežnost. Vzhodno partnerstvo mora biti bistven način za širjenje naših vrednot v vzhodno Evropo in dati evropsko perspektivo državam, kot je Moldavija. Najlepša hvala. Sedaj gremo na poročilo Haglunda o hranjevanju in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov. Obrazložitev glasov besedo ima gospod Tenok. Since Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Leta 2002 je komisija v skladu z uredbo sveta mora poročiti, poročati o izkoriščenju ribolovnih virov in o omejitvi ribolova do leta 2011. Komisija je poročala, da se države članice premalo trudijo za ohranjanje ribolovnih staležev in eh, da so storili premalo za omejevanje flot. Sam mislim, da bi morali okrepiti omejevanje ribolova in okrepiti nove zmogljivosti na evropski ravni. Moramo spostaviti tudi regionalne organe in pa tudi dolgoročne načrte za upravljanje. Samo tako lahko okrepimo staleže. Če novi svežen za ribištvo propade, potem mislim, da moramo postaviti pod vprašaj celotno ribiško politiko in dati vse v roke državam članice. To je zadnja priložnost, da stvar naredimo tako, kot je treba za prihodnost naših ribičev. Najlepša hvala, gospod Hinz. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam sem glasoval za to poročilo, čeprav sem zelo previden, ko gre za ohranjanje. Mi govorimo o ponavadi o okolju, ne da bi upoštevali potrebe ribičev. To poročilo pa je drugačno. Mi želimo ohraniti ribje staleže, vendar pa ukrepanje do sedaj ni bilo dovolj. Tudi tako nismo, um, prav tako nismo omejili naših flot. režim bi lahko še razširili za dodatne morske milje. Morali bi omejiti ribolov, čeprav je včasih treba reševati stvari drugače, kajti, da bi preprečili prekomerno izkoriščenje ribolovnih virov. Zato potrebujemo evropske mehanizme za kompenzacijo eh, ribičem in tudi okoljske ukrepe za vrovanje morskega okolja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Bašesko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za, zaradi tega, ker sistem ribolovnih eh, kvot poudarja največje skrbi držav članic Tudi vzdržnost ribolovnega sektorja je bilo postavljena na drugi tir, na stranski tir. Mi moramo regulirati našo ribiško politiko, zato da lahko rešimo probleme, s katerimi se soočamo. Komisija mora sprejeti dolgoročni načrt, ki bi vključil potrebe in zahteve držav članic in ukrepe in s čimer bi okrepili ribje staleže. 80 odstotkov ribjih staležev je žrtev prekomernega ribolova. Delfini v Črnem morju so ogrožena vrsta, ker se veliko krat zapletejo v ribiške mreže. Zato povdarjam deklaracijo, s katero bi opozorili na problem delfinov v Črnem morju. Najlepša hvala. Zadnje poročilo je poročilo gospoda Savra Kakosa o reformi skupne ribiške politike. Besedo ima gospod Canoni. Hvala lepa. Reforma skupne ribiške politike je zelo pomembna odločitev. Tega ne moremo več. Uh, povrniti, eh, kajti dosti krat eh, prihaja do slabega ribolova v Evropi. Treba je ohranjati pomorske ekosisteme in tam, kjer je prihajalo do prelova, je treba naravi pustiti več časa. Eh, nekateri pa seveda želijo ohranjati situacijo kot je, s tem pa bi pravzaprav obsodili eh, morske vire na smrt. Mi potrebujemo dosledno politiko in na ta način bomo lahko zagotovili dosledno eh, rabo pomorskih eh, virov, kajti sicer ne bo nobene perspektive za prihodnost. Potrebujemo dober časovni načrt, jasne predpise za zaščito in tudi jasne sankcije za tiste, ki ne spoštujejo pravil in ne uresničujejo nadzora, ki eh, dopuščajo prelov in ne nudijo zanesljivih podatkov. To pa bi prineslo tudi več delovnih mest za eh, ribiče. Nekateri tu v hiši pa tega očitno še niso dojeli. Hvala lepa, gospod Tenok. E, ta svežen. E, Eh, skupne ribiške politike bo upam omogočil okrepitev ukrepov za ohranjanje biološkega ravnovesja. To je nekaj, kar moja stranka zahteva že deset let v okviru strategije za biotsko raznovrstnost. Mi potrebujemo bolj odgovoren gospodarski model in uh, ohranjati moramo pravzaprav tudi eh, delovna mesta na področju ribolova. Eh, mi eh, v Združenem kraljestvu se trudimo, da bi imeli bolj uravnovešeno gospodarstvo, enake možnosti in pravično porazdelitev med posameznimi regijami. Skupna ribiška politika mora biti predmet hitre reforme oziroma modernizacije ali pa jo moramo enostavno opustiti kot kompetenco EU. Hvala lepa, gospod Tenok. Besedo sedaj dobi gospod Higgins. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesel sem, eh, da je ta predlog resolucije bil sprejet. Pomembno je, da imamo jasno strategijo, dosledno strategijo za to, da bodo lahko ribiči bolje načrtovali z večjo gotovostjo. E, e, e, ribiški sektor. E, v Evropske uniji bi lahko uh, bolje izpolnjeval potrebe evropske družbe, kar zadeva naprimer varno prehrano, varnost prehrane, kar zadeva varstvo okolja in uh, lahko bi preprečeval prelov in podobno. Eh, kar zadeva Irsko, sem zelo vesel, da v resoluciji tudi piše, da bi komisija morala preučiti zmanjšanje staleža rib. Eh, in eh, tudi določenih vrst eh, sesavcev, zato da eh, vzpostavi tudi načrte za ustrezno usmerjanje in upravljanje teh staležev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospa Basesko. Eh, jaz sem glasovala tudi za to poročilo, kajte reforma eh, ribiške politike na evropski ravni mora upoštevati tudi stanje v posameznih eh, državah EU. In zaradi tega je potrebna študija o staležih rib v celotni Evropski uniji. Mi moramo dobiti tudi ocene o trajnostni rabi teh staležev. Te ocene pa morajo potem biti seveda tudi del del neke časovnice za zmanjšanje prelova in na ta način eh, naj bi prišlo v kratkem času do obnove staležev. Torej, mi se moramo prilagajati posamezni državi članici in moramo tudi upoštevati realne možnosti rabe. E, potrebna je regionalizacija skupne ribiške politike. Na ta način bi tudi sredstva za ribištvo bolj učinkovito uporabili. Hvala lepa in sedaj dobi besedo gospod Chris Davis. E, torej, e, slišali smo mnenje Špance, Italijanov in podobno in ne vem, kaj so pravzaprav danes delali. E, in mi vemo, da prihaja do prelova, do izkoriščanja, pa so kljub vsemu glasovali za e, določbe, po katerih ne bi obnavljali staž, staležev. Dejansko so glasovali proti staležem, zato pa seveda e, lahko obstajajo različni razlogi. Pravijo naprimer, da naj damo ribiški srednji še kakšno e, leto, da ne zmanjšamo pač njihovega ulova. Vendar edini način, da zagotovimo prihodnost eh, ribičem, je, da obnovimo staleže. To je dejansko noro, noro, kar se je danes zgodilo. E, dva meseca imate e, na voljo, da še enkrat razmislite o zakonodaji do končnega glasovanja. E, prehajamo sedaj k zadnji govornici, to je gospa Gerling. Hvala lepa, gospod eh, eh, predsednik. Eh, tu imamo pač pregled nad predloge parlamenta za reformo skupne ribiške politike. Seveda je treba upoštevati morsko biologijo in tu imamo poročilo, ki nam že da nek prvi vtis o tem, kakšne argumente bomo slišali v naslednjih mesecih. E, tu smo slišali naprimer e, e, različne predloge sprememb, ko smo ko so poskušali spreminjati eh, določene mejne vrednosti, uporabljajo se eufemizmi. Eh, dejstvo pa je, eh, da se tu daje pač javni denar za obnavljanje ladi, za povečevanje ladi, nič se pa ne naredi za ohranjanje staležev rib. Jaz sem seveda odločna, da je treba poskrbeti, da bo reforma skupne ribiške politike morala poskrbeti tudi za ustrezno trajnost in brez tega seveda ne morem podpireti takega poročila. Eh, hvala lepa, sedaj bomo prekinili eh, sejo in nadaljevali bomo čez približno 35 minut. Hvala.